Vzdržali se, proverjavame. Kraj na glasovanje tu. Prijema se. Juri 3. Za proti vzdržali se, prijema se. 134. 134 za, proti, vzdržali se, prijema se 135 za, proti, vzdržali se, prijema se 139 za, proti, vzdržali se, prijema se 142 za, proti, vzdržali se, prijema se 146 za, proti, vzdržali se, prijema se 148 za, proti, vzdržali se, prijema se 150 za, proti, vzdržali se, prijema se 151 za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 154 za, proti vzdržali se prijema se, kompromis en za, proti vzdržali se prijema se. Leve 12, vtora čas za, proti vzdržali se prijema se, kompromis o za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 170 za, proti vzdržali se, prijema se 322 za, proti vzdržali se, prijema se kompromis Q, za, proti vzdržali se, prijema se Juri 4 za, proti vzdržali se, prijema se Juri 5, za, proti vzdržali se, prijema se Envi 4 za, proti vzdržali se, prijema se Envi 5, za, proti vzdržali se, odhvrlja se Envi 6, za, proti vzdržali se, prijema se. Vzdržali se, proverjavame. Kraj na glasovanje to. Prijema se. NV9 za. Protiv, vzdržali se, odhvrli se. NV12 za. Protiv. Treba da proverim NV12. NV12.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 Iskate elektronno proverko na 10. Elektronno proverko na 10. Kraj nam glasuje na to. Prijema se. 11 za. Proti vzdržali se, prijema se. 12 za. Proti vzdržali se, prijema se. 15 za. Proti vzdržali se.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 Odprla se MV za, proti, vzdržali se, prijema se MV e za, proti, vzdržali se, prijema se MV za, proti, elektronna proverka, MV Kraj na glasovanju. Prijeto, NVG, za, proti, vzdržali se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 ohrabrujem pred nas politici te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 musí zaměřovat i na kyberbezpečnost a kyberopranu. Takže tam bych viděl velmi nutné na... По отношение на кибернетична сигурност, гражданското от военното направление не могат да бъдат разделени. И втората бележка, второто различие е,